potrdimo veljavnost mandata. Pristojni odbori so v skladu četrtega člena, četrtega odstavka člena 2016 poslovnika preverili besedila Evropskega parlamenta in ta besedila bodo podana v